votes. Περνάμε στι επεξηγήσει ψήφου. Τώρα, ο προεδρογείτε γλεσσό. Δάμε, γκοσπόδια. In sicer osnutek proračuna za leto 2011. Gospod Fox, ena minuta. Spoštovani kolegi, prosim za vašo pozornost za trenutek. Ogromno obrazložitev glasov imamo, tako da bo treba biti zelo strok. Vse vas bom moral žal prekiniti po eni minuti, se upravičujem, ampak tako pač mora biti. Gospod Fox, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik. Rad bi obrazložil, zakaj sem glasoval proti proračunu za leto 2011. Glasoval sem proti, kajti v časih, ko je potrebno vrčevanje, bi se morala Evropska unija nekoliko vzdržati in bi morali zmanjšati svojo potrošnjo, ne pa jo večati. Po mojem mnenju je sramotno, da je komisija najprej predlagala šest odstotno povečanje proračuna, parlament pa je to tudi podprl. Sam sem mnenja, da naš predsednik vlade David Cameron opravlja dobro delo in je tudi opravil dobro delo, ko je izsilil zmanjšanje povečanja proračuna na zgolj 2 odstotka. To je bil kompromis in to ni kompromis, nad katerim smo britanski konservativci eh, ne vem kako zadovoljni. In sam sem s ponosom glasoval proti tej ekstravagantnosti Evropske unije. Hvala lepa, gospa Pietikajnen. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo pomembno je, da je tokrat prvič parlament lahko sprejel proračun in eh, mislim, da bo v prihodnje parlament moral zagotoviti to, da bo Evropska unija imela možnost povečati tudi svoj proračun in lastna sredstva in proračun mora prav tako podpirati okoljsko politiko, da bomo lahko izvajali sploh strategijo EU 2020 in pa ozelenitev našega gospodarstva. Naslednji prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot eh, kolega Fox se tudi jaz strinjam s pomisleki številnih britanskih konzervativcev. V tem času vrčevanja, ko vlade širom Evropske unije, dejansko vlade širom sveta, iščejo načine, kako zategovati eh, pas in zmanjševati potrošnjo, se sprašujem, kako si sploh lahko drznemo, da bi povečali porabo Eh, davkoplačevalskega denarja. Čas je, da zategnemo pas in da damo zgled. In ne bi spoh smeli prositi za povečanje proračuna, niti za zamrznitev proračuna, ampak bi morali zahtevati krčitev evropskega proračuna, da bi davkoplačevalci širom Evropske unije lahko svoje politike imali resno in da bodo vedeli, da razumemo težave, s katerimi se soočajo in da tudi mi delimo te težave z njimi. Ne pa, da bomo izgledali kot neka izvoljena elita, ki sploh ne upošteva tistih ljudi, ki so nas eh, umestili. Eh, na te sedeže. Hvala lepa, gospa Jendžejevska in gospa Matera. Gospod Jar, hvala lepa. Proračunska pravica je ključna pravica Ruskega parlamenta in seveda je potrebno upoštevati vidike sodelovanja med parlamentom, komisijo in Evropskim svetom. Postopek posvetovan o proračunu za leto 2011 v tem z tega vidika ni bil eh, nek ukrep, ki bi gradil zaupanje. Zato pozivam komisijo in svet, da spoštujete pravice Evropskega parlamenta, kajti kot rečeno, ta pravica do odločanja o proračunu je kronska pravica Evropskega parlamenta. Gospod Hanan, Gospod predsedujoči, včeraj sem se spraševal, ali e, sem e, nekje padel skozi črno luknjo e, ali časovni stroj in pristal v 70 letih, ampak zdi se, da sem v 17, let, v 17. stoletju. E, Thomas Jefferson je dejal, da s takšno oddaljenostjo od svojih voljivcev morajo voditelji e, po naravi stvari e, iti v smer korupcije, e, ropanja in e, potrate. In točno to se je zgodilo, kajti vse čas se nam številke večajo, kljub temu, da eh, 27 držav članic skuša skrčiti svojo potrošnjo. In to se zgodi, ko ni nobene povezave med eh, obdavčitvijo, zastopanjem in potrošnjo. Edini način, kako bomo lahko sploh eh, te številke spravili eh, nazaj v okvire, ki so skladni s pričakovanji javnosti, ko bomo proračunsko odgovornost prenesli nazaj na nacionalne parlamente, ki so odgovorni svojim voljivcem in konec koncev svojim davkoplačevalcem. Hvala lepa, gospa Muskardini. Presidente. Gospod predsedujoči, mi smo za to, da se sprejme ukrep, ki je bil sprejet, zahvaljujemo se tudi poročevalcu, ki je bil zelo natančen, vendar se nam zdi, da bi evropske institucije morale v prihodnje še naprej spremljati nadaljni razvoj te discipline. V preteklosti se je nažalost prepogodo zgodilo, da je bila situacija nejasna, to pa je negativno vplivalo na finančni sistem, kar je škodovalo tako vrčevalcem kot podjetjem. Nov evropski sistem za agencije in za bonitetne agencije ter za vse avtoritetne centralne banke mora biti ustrezen, tako da bodo tudi bonitetne ocene ustrezale sodobnemu finančnemu sistemu, ki bo koristil državljanom. To je za nas zelo pomembno, zato bi se res rada zahvalila poročevalcu. Hvala. Gospod Jar, hvala lepa, predsedujoči. Vprašanje je, kdo dejansko nadzira nadzornike tudi pri nogometu se morajo sodniki podvreči eh, nadzoru in kar velja za nogomet, velja tudi za finančne trge. Ocena bonitete oziroma trdnosti finančnih inštrumentov in uh, celo finančnih institucij pre, uh, puščamo bonitetnim agencijam, ampak ko te postanejo monopolisti, ko se izmaknejo vsakašnjemu nadzoru, potem se tovrstne agencije eh, spreminjajo v nekakšna božanstva, katerim se moli. In eh, tako pač ne gre, kajti že v svetem pismu piše, da je Bog samo eden. Zato menim, da bi moral parlament se v ustreznem času vprašati, ali smo resnično sploh sprejeli prave ukrepe. Hvala lepa, gospa. Matera. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, današnje glasovanje o proračunu za leto 2001 je pravzaprav zaključilo nov postopek. Mislim, da je ta postopek pokazal, da lahko tudi proračunski organi nas prevzamejo odgovornost. Gre za kompromisno rešitev, ki je seveda zahtevala, da se tako parlament kot svet določenim stvarem odrečeta. Vendar smo s tem vzpostavili sistem, ki je odpravil sistem 12. Če bi morali delovati na podlagi sistema 12. potem bi resno škodovali našim aktivnostim. Je pa res, da se nismo uspeli dogovoriti glede fleksibilnosti in programa ITER. S tem smo izgubili verodostojnost tudi na mednarodni ravni, kjer nas bodo partnerji dojemali kot manj verodostojne. S tem tudi ne bomo uspeli izpolniti vsega tistega, kar piše v Lizbonski pogodbi in sprejemati ukrepov na področjih, kjer imamo nove pristojnosti. Zato bi morali za prihodne leta poskrbeti za ustrezno financiranje teh programov. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pirilo. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sistem merjenja je treba izboljšati, treba je spremeniti tudi samoregulativno, kar pomeni, da je treba odpraviti določene direktive na področju merjenja. Mislim, da je razveljavitev direktive o meroslovju prvi korak k poglobljeni reformi na tem področju. Nobenega dvoma ni, da je treba zagotoviti dovolj časa za to, da bodo vse države članice lahko ustrezno ocenile, kakšno posledico bodo imele razveljavitve direktiv o meroslovju. Poleg tega treba predvideti ustrezne korektivne ukrepe. Razveljavili smo več direktiv in mislim, da to tudi odraža vse tisto, kar je bilo izraženo strani večjih akterjev, ki so se zazeli za večjo poenostavitev. Upam, da nismo storili še nečesa slabšega. Hvala. Majke Lamašur. Poročilo Gurmaj in Lamašur. Rode. Gospod Rode. No. Gospod Mastela. Gospod predsedujoči, Lizbonska pogodba je prinesla pomembno novost tudi ko gre za demokratično delovanje unije. Predvideva nov konkreten instrument, s pomočjo katerega lahko tudi državljani sodelujejo pri izgradnji Evrope. Državljanska pobuda je pravzaprav nov demokratični koncept, ki deluje na čeznacionalni ravni. Evropski uniji s tem prinaša novo obliko participativne demokracije. Vsi evropski državljani se bodo lahko neposredno obrnili na Evropsko komisijo, zato da leta predstavi zakonodajni predlog. Zato mi tudi sprejemamo predlog komisije v zvezi s tem, da se tudi civilna družba bolj vključi v oblikovanje zakonodajnih predlogov in njihovo izvajanje. S tem se bo povečala demokratična legitimnost naših institucij, istočasno se bo Evropska unija približila državljanom. Hvala. Ikirija Bilbao, Jana Lepto. Denedo. Uh, Okirjuš. Gospod Junkeras, ena minuta. Hvala lepa. Najprej bi rad izrazil hvaležno za to, da ste sprejeli državljansko pobudo. Sam sem bil v odboru za kulturo pročevalec v senci. Res pa je, da dveh stvari nismo uspeli doseči. Meni se zdi ta te dve zadevi pomembni. Namreč, da bi mladi pri 16 letih že lahko podpisali državljansko pobudo in seveda glas s tem tudi oddali. Lizbonska pogodba tega ne predvideva, zato je verjetno to tudi razlog, zakaj smo nasprotovali tem določbam. Hvala. Eh, Venstre har i dag stemt for borgerinitiativet, fordi det fremmer borgernes mulighed for deltagelse, og det gør EU. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, državljanska pobuda se mi zdi zelo pomembna, zato ker bi morali zagotoviti večje možnosti za sodelovanje. Drž, kot parlament smo seveda podpirali državljansko pobudo, želeli smo, da bi ta pomemben instrument bil na voljo evropskim državljanom. Državljani bi morali imeti na voljo možnosti za vsaj minimalno sodelovanje. Vedeti bi tudi morali, kaj pravzaprav počne Evropski parlament. Evropski državljani bi morali imeti pravico dostopa do vsega tistega, kar počne parlament. In državljanska pobuda je prav tisti instrument, ki bo lahko služil kot osnova za nadaljne sodelovanje državljanov. Hvala. Arvoisa puhemies, haluaisin tästä... Gospod predsedujoči. Kar zadeva državljansko pobudo, naj povem, da je res, da smo z Lizbonsko pogodbo dobili novo pravico. Državljani so s tem spodbudeni, da bolj sodelujejo v samem demokratičnem procesu. Če bo določeno število državljanov podpisalo, določeno pobudo bo morala komisija preučiti. To je sicer dobro načelo, ampak vprašanje je, kako potem naprej. Državljani bi morali imeti možnost sodelovati v demokraciji, v demokratičnih dejavnostih preko volitev. Zato bi morali preko volitev državljanom približati tiste stvari, ki so za nje pomembne. Državljanska pobuda zagotovo lahko poveča aktivno ulogo državljanov, vendar obstaja tveganje, da komisija ne bo ukrepala ustrezno in ne bo upoštevala teh pobud. Hvala. Ja, eh, eh, er hvala lepa gospod predsedujoči naj še sam dodam par besed v zvezi z državljansko pobudo podpiram vse tisto kar je že bilo izraženo v zvezi z državljansko pobudo mislim pa tudi da je to zelo dobra pobuda in zato bi se morali v naslednjem mandatu precej več ukvarjati z državljansko pobudo Ta pobuda je pomembna zato, ker se nanaša na državljane. Pomembna je tudi zato, ker nam bo pomagala pri doseganju ciljev, ki smo si jih zastavili. Eden izmed njih je, da bi državljani sami sprejemali pobude in sodelovali pri sprejemanju odločitev. Upam, da bo ta državljanska pobuda postala dober instrument, ki bo državljanom tudi omogočil, da bodo sodelovali pri delovanju unije. Hvala. Gospod predsedujoči, pozorno sem spremljala zakonodajni postopek v zvezi z državljansko pobudo. Zelo sem zadovoljna tudi s tem, kar sta povedala svet in komisija. Čez eno leto se bo že lahko začelo zbirati podpise v zvezi z državljansko pobudo. V Italiji smo seveda sprejeli direktivo o poskusih na živalih in dan zatem so se državljani združenja in drugi odbori takoj zganili. Želijo pripraviti namreč državljansko pobudo v zvezi s tem in jo posredovati komisiji. Želimo si, da bi imeli civilno moderno zakonodajo, ki ne bi dovoljevala poskusov na živalih, ki so kruti in tudi zdravstveno in medicinsko niso najbolj učinkoviti, poleg tega pa obstajajo tudi alternativne možnosti. Mislim, da bi to moral biti eden izmed ciljev Evropske unije, glede na to, da je državljano ta tema zelo pri srcu. Hvala. Hvala lepa, gospod Fox. Uh, Gospod predsedujoči, državljanska pobuda bi lahko bila koristna, zato ker bo državljanom omogočila, da se neposredno obrnejo na komisijo. Ostaja pa eno vprašanje, sicer kako se bo komisija odzvala na, na predloge, ki ji niso všeč lahko seveda pričakujemo, da bo podan cel niz pobud, ki bo od komisije zahteval, da stori več, da zagotovi več Evrope. Zagotovo bo komisija z navdušenjem odgovorila na takšne pobude. Kako pa se bo komisija odzvala na predloge v zvezi z manj Evrope oziroma na predloge, kako naj zapravimo manj denarja, kako naj storimo stvari bolje? ali pa na pobudo, da naj odpravimo evropsko obdavčenje. Me prav zanima, kako se bo komisija odzvala na to vrstne predloge. Ali bo takšne predloge obravnavala z dolžnim spoštovanjem ali ne. Če se bo komisija odzivala samo na predloge, ki se ji všeč, potem je ta instrument popolnoma odveč. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veseljem sem glasoval za priporočilo in tudi resolucijo. Mislim, da je poročevalec opravil izvrstno delo, tako za nas kot za državljane. Lizbonska pogodba je bila na Irskem sprejeta pred nekaj več kot letom dni, ampak eh, zdi se, da bi lahko celoten postopek zastal zaradi zakompliciranih postopkov. Zahvaljujoč poročevalcema pa se je ta postopek poenostavil pozdravljam zamisel o odboru sedmih članov, ki prihajajo iz sedmih držav. Mislim, da bomo s tem poskrbeli za to, da bodo upravičene skrbi državljanov jasno izpostavljene in posredovane naprej, da ne bodo delovali samo tisti, ki imajo poseben interes. Zaključil pa bi starim irskim pregovorom, da je dober začetek že po opravljenega dela. Hvala. Uh, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je pravzaprav sramota za demokracijo. Pred Lizbonsko pogodbo sploh niste želeli prisluhniti evropskim državljanom. Sedaj pa imam državljansko pobudo, če odgovorim na pripombe gospoda Foxa. Po prvi fazi bi lahko komisija sprejela odločitev, da državljanska pobuda ne deluje, da ni uspešna to lahko stori zato, ker ni nobenega zavezojočega mandata. Komisija lahko te pobude enostavno zavrne. In še enkrat se bo zgodilo, da Evropska unija ne upošteva želja državljanov. Ja, lepo vas prosim, prisluhnite državljanom, zato ker oni si tega ne želijo. Hvala. Per name torres την παρουσία του προγράμματος εργασίας επιτροπής για το 2011, ο κύριος Χίγκιν. Χαλαλίπα. Sedaj pa program komisije za leto 2011. Hvala lepa, sam sem glasoval za delovni program komisije za leto 2011. Finančna kriza je veliki ziv, zato se ga moramo odločno lotiti. Komisiji želimo vse najboljše glede doseganja zastavljenih ciljev. Glede evra, naj povem, da je ključnega pomena zaradi same integritete in kohezije Evropske unije. Poleg tega je to pomembno tudi zaradi same solidarnosti znotraj Evropske unije. Moramo imeti skupno valuto in storiti vse v naši moči, zato da to valuto zavarujemo. Potem gospodarstvo in delovna mesta. Moram reči, da pozdravljam to, da bo komisija januarja 2011 sprejela prvo anketo o neto rasti. Tam bo tudi zapisano, kje obstajajo neravnoteže, kje obstajajo sistemska tveganja. To bodo upoštevali tudi pri oblikovanju trajnostnega gospodarstva in določenih obresnih mer na vse zadnje nas je v Evropski uniji 500 milijonov. Mislim, da bi morali zastaviti sami sebi veliko više cilje, tako na evropski ravni, kot tudi na mednarodni ravni. In vso srečo komisiji. Hvala. Hvala lepa, kolega Klajs. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zaradi večjih razlogov sem glasoval proti glavni razlog, zakaj sem glasoval proti, pa je, da so države članice pravzaprav dolžne nič celih sedem odstotkov bruto BDP-ja nameniti za izdatke za razvoj oziroma za razvojno pomoč. Če želimo, da bi razvojna pomoč imela nek smisel, moramo priznati, da s tem kršimo načelo subsidijarnosti. V 50. odstavku od komisije zahtevamo, da naj še naprej nadaljuje z delom v tej smeri, da naj še naprej ohrani ritem dela, ampak sam ne vidim tu nobenega ritma dela. Pomagati bi morali Turčiji pri odpravljanju kršitve človekovih pravic in proti boju proti islamizaciji. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa naslednje poročilo v zvezi s strategijo Afrika-EU. Gospod Klajs, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči par dobrih stvari je zapisanih v tej resoluciji, naprimer obsodba udeležbe zločinca Mugabe na vrhu Lizboni, potem tudi problem bega možganov iz afriške celine. Mislim pa, da bi morali podariti tudi razvoj kmetijskih zmožnosti, ki je bistvenega pomena. Nič celih sedem odstotni prak, ki je določen, je absurden. Gre za to, da smo Afriki že namenili več milijard dolarjev in ta denar je samo še povečal afriške težave. Zato bi po mojem morali storiti več v boju zopr nezakonito uhajanje kapitala. Kar zadeva priseljevanje, pa naj povem, da je odstavek, ki omenja priseljevanje, neprimerno in smo glasovali proti. Hvala lepa, gospod Kamal. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Številni afriški narodi se nahajajo v zelo bogem položaju. Želimo si, da bi evropske države tem afriškim državam pomagale na poti iz revščine, vendar bi morali svojo pomoč veliko bolj učinkovito uporabiti. Kadarkoli pride do katastrofe ali nesreče, je res nujno posredovati humanitarno pomoč čim hitreje. Če pa si pogledamo, kako se skupaj izgleda na dolgi rok, lahko gotovimo, da davkoplačevalski denar ni namenjen za tisto, za kar je bil predviden ta denar pošiljamo vladam v Afriki, ki ne vodijo svojih držav na dostojen način in denar, ki ga namenimo, tudi ne pride v roke tistim, ki ga resnično potrebujejo. Zato, če želimo pomagati pri nadaljem razvoju, bi morali pomagati državam, ki se nahajajo v težavah, da najdejo same poti iz revščine in da same razrešijo težave. Spodbujati je treba trgovino in razvoj, ne pa da samo pošiljamo denar. Hvala. To. Hvala lepa, gospod Henan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več članov parlamenta je skupaj z mano sodelovalo na vrhu AKP v Kinshasi. Uradno druga najslabša država na svetu. Združeni narodi merijo srečo in tako naprej. In Kongo je ena izmed najslabših držav, so pa še vedno pred Zimbabvejem. Če bi spremenili vlado v Kongu, bi se spremenile tudi stvari v državi. Ne? Na vse zadnje so spremenili ustavo in tako naprej. Vendar se tragedija v Afriki koncentrira v Kongu. Lahko krivite za to tudi kolonializem, verjetno veliko bolj kot v drugih sosednjih afriških državah, ampak nima smisla sedaj govoriti o tragediji svobodne države Kongo. Potem so tu še naravni viri, s katerimi se povezuje tudi politika in tako naprej. Vse skupaj pa kaže na to, da ni heterogenosti, da se vzpostavlja zakonodajna jezikovna in kulturna novitost. Davke treba plačevati tudi v Kinshasi. Veste, zakaj je to omenjam. Predsednik Evropskega sveta je rekel, da patriotizem vodi v vojno. No, me prav zanima, kje je pomankanje patriotizma in me zanima, kam to potem privede. Hvala. Celo presegli ste dodeljeni čas, to bi morali zapisati nekam v svojo osebno zgodovino. Ponavadi ste zelo točni, tako da vam res lahko sedaj čestitam za vašo običajno točnost. NDK. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sajer, delovni program komisije za leto 2011. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Finančna kriza je postila svoje posledice. Pokojninski skladi so sedaj precej privlačna možnost v mnogih državah članicah, ker ponujajo neko vrsto varnosti. Številne države so skušale preoblikovati pokojninski sistem in stebre, ki se nanašajo na pokojninske sisteme. Za to področje so pristojne države članice, vseeno pa se na evropski ravni tudi pogovarjamo o tem. Zato sem zelo vesel, da so tri največje skupine v Evropskem parlamentu podprle delovni program komisije. 30. točki tega programa piše, da je prvi stebr, državni pokojninski stebr, tisti, ki bi ga morali ukrepiti. V moji državi na Mačarskem so včeraj naredili pomemben korak v tej smeri, skajti sprejeli so zakon v tej smeri. Bele in zelene knjige, razprave o belih in zelenih knjigah bi morale potekati v tem duhu. Zato res pozdravljam ta predlog. Gal, Poročilo Gal, gospod Mastela. President. Gospod predsedujoči, nova institucionalna arhitektura, ki jo predvideva Lizbonska pogodba, povdarja, da je treba varovati temeljne svoboščine človekove pravice, da je to osnova demokracije, osnova pravne države. To poročilo sem podprl, zato ker sem prepričan o tem, da moramo na novo opredeliti notranje politike, ki se nanašajo na človekove pravice v Evropski uniji. Želimo si, da bi bila ta politika učinkovita, da bi predvidevala ustrezne mehanizme za prevzemanje odgovornosti na nacionalni ravni in na ravni unije. S tem se bomo lahko soočili s številnimi kršenji, ki smo jim bili priča v zadnjih trenutkih. Naj še enkrat podarim, da je začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe radikalno spremenil tudi pravno podobo Evropske unije. Listina temeljnih pravic ima sedaj enako pravno vrednost kot pogodba, s tem smo kodificirali na najbolj sodoben način te temeljne svoboščine in pravice. Pomembno pa je, da povežemo politične, gospodarske, socialne, kulturne pravice in pravice tretje generacije in to povezati s temeljnimi svoboščinami. Hvala. Kirjuš, eh, Andinorodja, eno leto. Gospod Andinoro za minuto. Grazie, signor presidente. De... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval za to poročilo, pa ne samo zato, ker je moja politična skupina sprejela odločitev, da glasujemo za, temveč zato, ker sem v celoti prepričan, da je to poročilo z institucionalnega vidika zelo pomembno. Poleg tega se mi zdi v tem trenutku, ko ima parlament nove pristojnosti in ki se postopoma strukturirajo, stori nekaj v zvezi s tem. Pri sprejemanju proračuna smo prvič jasno pokazali, da tudi mi igramo pomembno vlogo. Pomembno je bilo, da smo vsi člani opredelili skupno stališče, pročevalci so morali sprejeti kompromisne predloge za to, da so se uskladila različna stališča glede izvajanja izbolske pogodbe. Tako da hvala lepa kolegici Gal. Upam, da bo to poročilo bolje oziroma prispevalo k boljšemu delovanju evropskih institucij. Hvala. Gospod Karinovski za minuto. Temedo. Okirjo štak, kolegijan lepto. Niga. Gospod Takala arvoisa puhemies gospod predsedujoči najprej bi rad čestital gospe gal za odlično poročilo o temeljnih pravicah evropske unije vendar pa je to zgolj poročilo mislih moramo imeti to da moramo evropske unije še veliko opraviti temeljne pravice vseh ljudi se v praksi ne izvajajo naprimer, to zlasti velja za romske manjšine. Oni nimajo vseh svojih temeljnih pravic. Podobno velja tudi za svobodo mišljenja. Tudi to je pomembno vprašanje. To, kaj lahko bi se povezali tudi, naprimer, z nagrado Saharova. Tudi v Evropi imamo problem z svobodo mišljenja. Naprimer, enega izmed kolegov so pospremili oziroma ga spremljajo varnostniki, ker se boji za svojo varnost. In zato se moramo vsi Evropske unije boriti, zato da bomo vsi imeli enake pravice. Gospa Lafano, za minuto. Gospa Lafano. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejavnosti italijanske vlade jasno kažejo na to, da se redno kršijo temeljne pravice in človekove pravice. Naprimer, sporazum z Libijo, ki krši številne člene iz te listine. Namreč želijo umeti delovanje tiska in sodstva. Govorimo torej o vladi, ki jo podpira parlament, ki je bil izvoljen na nedemokratičen način, državljani nimajo več možnosti izraziti svoje volje. Včeraj je v parlamentu bila sprejeta tudi odločitev, da se zagotovi. Lepo prosim, da si tiho, ker nisi v italijanskem parlamentu. Ko boš na vrt, ti boš govorila. Silencio. La prova della venuta corruzione nei fatti. Nu, no, presidente, per favore. Gospod predsedujoči, rada bi zaključila svojim govorom, prosim. Torej, nič novega pri pokvarjenem Berlusconiju, kot kažejo tudi sodbe, ki se nanašajo na Mondadori in tako naprej. 9. decembra je Evropski parlament slavil. Gospod predsedujoči, ne morem več govoriti o takšnih pogojih. Nehajte not... govoriti. To ni primerno ravnanje in vedenje za Evropski parlament. Nimate besede, nimate besede. In zato ne smete govoriti in ne smete motiti drugih govornikov. Prosim, upoštevajte to. Gospa Alfano, nadaljujte, dam vam še 30 sekund. No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 Uh, to je še zadnjič, ko vam povem. Če boste ponovno ostali in prekinili zasedanje, vas bom prosil, da zapustite dvorano. Ali je sedaj dovolj jasno? Ali razumete? Prenehajte. Gospa Alfano, ste končali, še rabite čas? Ste končali. No, ja. Če kolegice in kolegi niso slišali tistega, kar sem povedala, bom še enkrat ponovila, sicer pa sem zaključila. Hvala. No, no eh, not... Gospa Pedikanin, je tukaj? Izvolite. Äh, Gospod predsedajoči, s tem, ko je bila Lizbonska pogodba potrjena, so nekatera ključna področja ki se nanašajo na izboljšanje blaginje državljanov, so bila zapisana v konvenciji temeljnih pravicah in uh, moramo se sredotočiti na to, da bomo ohranili te temeljne pravice, da jih bomo spodbojali in širili na vseh področjih politike v vseh državah članicah, čim bolj učinkovito, tako da bi pa to lahko dosegli, pa je pomembno, da posamezniki in tudi inštitucije delajo za to, da bi dosegli ta skupni cilj. Ta direktiva sedaj tiči v svetu in zdi se, da se, bo se bodo stvari premaknile naprej in da bomo lahko dosegli neke eh, obvezujoče sredstva, da bomo lahko posredovali na tem področju, če bi prišlo do kršitev temeljnih pravic. Sveda pa moramo tudi zabeležiti, da prihaja do tihe diskriminacije zlasti starejših gospod Kleis. Ja, dank u. Voor zich dat ik te... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Očitno je, da sem glasoval proti temu poročilu kot predstavnik flamske skupnosti se mi zdi nesprejemljivo, da se pojavlja nacionalizem o, skupaj z diskriminacijo in države članice celo blokirajo odročene ukrepe, dokler ne bo komisija potem odločila, če sproži nek uradni postopek kršitve v odročenih primerjih. To pomeni, da obstajajo enaki pogoji za države članice in to ni sprejemljivo. Učinkovita politika za, naprimer, izgon bi morala ravno tako veljati in Evropska komisija tega ne bi smela blokirati. To bi potem tudi omogočilo, da oziroma omogoča komisiji, da počne, kar želi in pri tem krši pravice držav članic. One so tiste, ki morate početi, ne komisija. Gospod Henin, za minuto. Ja. George Orwell je napisal dodatek in, in sicer tem, kako bi jezik lahko spreminjali, kako jezik spreminjamo in se spreminjamo na svoje misli. Naprimer, beseda uh, svoboden, free. To lahko pomeni, naprimer, ta uh, dok je, eh, pes je izpuščen, uh, Eh, lahko pa pomeni potem tudi politično svobodo in tako naprej, zaradi tega, ker pač ne bo besed, s katerimi bi to izraz, izrazili. Ampak v našem življenju se veliko krat to dogaja, da je ta beseda svoboda izgubila svoj pomen. Časih je pomenila svobodo združevanja govora, verovanja. Danes pa pomeni tudi neko upravičenost. Imam pravico do dela, pravico do nacionalnega sistema zdravstva in tako naprej. To poročilo o človekovih pravicah se je premaknilo od koncepta pravic kot jamstvo za osebne svoboščine do neke pravice, ki jo lahko si zahtevajo. Ne, da bi to zgolj zahtevalo neko pravico, da so naše pravice obravnavane enake, gre za pravico, da so naše pravice obravnavane različno. V Evropi je kriza demokracije in te krize smo se uh, lotili tako, da smo enostavno premaknili tudi uh, moč odločanja. Sedaj poročilo Žuven, gospa Ranculi, za minuto. Grazie, presidente. Mi... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se upravičujemo zaradi prejšnjih dogodkov, ampak kot italijanka tega ne morem več dopuščati. Gospa Alfano, obrazložitve glasov izkorišča za to, da širi laži o tem, kaj se dogaja v Italiji. Včeraj v italijanskem parlamentu bila izglasovana zaupnica soglasno in sicer na demokratičen način. Zato naj samo povem, da sem glasovala za poročilo Živanho. Uh, o Kirju Špirilu, Jan Lepto. Gospod Spirilo. Gospod predsedajoči, kolegice in kolegi. Tudi sam sem prepričan o tem, da lahko Konkurenčnost spodbujamo z oglaševanjem, da s tem lahko spodbudimo konkurenčnost med podjetji, ki bodo potrošnikom ponudili veliko več možnosti in priložnosti. Vendar bi Evropska unija morala bolj odločno regulirati sektor, kjer obstajajo precejšnje grožnje, da bo postal invaziven, še zlasti zaradi uporabe novih tehnologij. Zelo pogosto se namreč zgodi, da je potrošnik dolžen posredovati občutljive podatke, ne ve pa, kaj se bo s temi podatki zgodilo. Zato pozdravljam poročilo kolega Živana tudi zaradi tega, ker je posebno pozornost namenil najbolj ranljivim skupinam, naprimer otrokom, ki ne znajo oceniti oglaševanje in sporočilo oglaševanja. Oglaševanje kot tako pa je vedno bolj agresivno. Gospod Pjetikanen za minuto arvoisa puhemies äh, mainonta äh, toimii. gospod predsedujoči oglaševanje se velikokrat, je velikokrat zelo koristno za potrošnike ker jim prinaša koristne informacije in jim mogoča dobro obveščene izbire. To področje, za to področje velja že kodeks ravnanja, ampak nedavno je ta praksa uh, se spremenila, kar pomeni, da se veliko krat tudi otroci, tisti, katere cilja oglaševanje, za tega bi parlament moral tukaj imeti eno besedo. V kasnejših fazah bomo morali seveda tudi direktivo tudi spremljati. Hvala. German. Oglaševanje je pomembni del dobro delojočega trga za spodbujanje konkurence in mo daje možnosti izbiro potrošnikov zato da bi to uh, poročilo uh, bilo korisno, ni potrebno tudi predlagati nove zakonodaje uh, in določenega nadzora. Pomembno je, da večamo ozaveščenost, bolj odgovorno oglaševanje, da bi odpravili nekatere uh, takšne prakse, ki niso dobre in da bi zaščitili pravic, um, varstvo potrošnikov, njihove osebne podatke in tako naprej. Zato moramo vsi pokazati več odgovornosti. Uh, in se na takšen način se bomo izognili izago, mm, takšnemu oglaševanju, ki zavaja. Zlasti pa pozivam, da bi se izognili temu, da uh, je oglaševanje nas usmerjeno na otroke. Prenehajte uporabljati različne junake iz risank za to. Gospod Benson, gospod Higgins. Ms. Higgins. Gospa Higgins glasoval sem za to poročilo in podarjati moramo tudi ohranjanje energije zato da bomo zmanjšali poraben vaš način bomo bolj učinkoviti v evropski uniji veliko krat se pogovarjamo o obnovljivih verih energije ampak zelo enostavno pa je da pri tem pozabimo na porabo električne energije. Zato poročilo sem glasoval, ker se mi zdi zelo pomembno in rad bi čestital poročevalcev. Hvala lepa. Kirjoš Rode, je ne lepto. Gospod Rode, za minuto. You, Hvala lepa. Tukaj smo sedaj videli zanimiv primer agresije strani italijanske kolegice. Prejšnji teden je veliko ljudi potovalo v Cancun in se niso nič kaj premaknili v boju proti podnebnim spremembam. Danes pa smo glasovali o energetski učinkovitosti in naredili korak naprej. To poročilo povdarja, da je energetska učinkovitost najbolj stroškovno učinkovit in najhitrejši način za zmanjšanje emisij CO2. Ampak ukrepi, ki jih spremljajo države članice, pa so daleč od tega, da bi bili dovolj. Samo na pol poti bomo prišli, da bi dosegli teh 20 odstotkov, če, bomo, če ne bomo vse bolj premaknili. Zato potrebujemo zavezojoče cilje glede energetske učinkovitosti. To poročilo vsebuje številne predloge, ki pa jih bomo morali začeti izvajati. Rad bi se zahvalil gospodu Bensonu in mu tudi čestital za odlično delo pri tem poročilu. Hvala. Ikirija e, Marko Najta je ena lepto. Gospa Marko Najta za minuto. Okay. Uh, Sveikinu pranešėją Bensteną e, su labai svarbiu pranešimu dėl efektyvaus energijos. Hvala lepa, predsedujoči. Poročilo Bensen je zelo pomembno poročilo v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Glasovala sem za, ker zdi se mi, da je to nekaj, kar je pomembno ne le iz gospodarskih vidikov, ampak tudi z vidika dogodkov v Cancunu, kjer eh, smo našli določene rešitve, katerim se moramo prilagoditi s svojim delom tu. Energetska učinkovitost je ena najpomembnejših in eh, najbolj pravilnih poti in usmeritev. Države članice morajo pripraviti nacionalne načrte na tem področju, prav tako je potrebno zagotoviti ustrezno podporo in eh, predvsem finančno podporo in zato seveda potrebujemo dogovor med eh, komisijo in državami članicami. Gre za pomembno temo za vsa področja, kot so promet, stanovanja in podobno. Ta dokument je, mislim, da dober seznam ukrepov, ki jih potrebujemo. Arvoisa puhemies, minä myös äänestin tämän Pentsenin. Gospod predsedoči, tudi jaz sem glasoval za to poročilo glede energetske učinkovitosti. Mi smo se obvezali v tej strategiji Evropa 2020, da bomo vrčevali na področju energije in da bomo eh, delovali v tej smeri, da bi imeli več različnih virov. Pri tem pa smo se seveda tudi obvezali, da bomo se vsi na enak način obvezali doseganju teh ciljev. Zaenkrat pa imamo veliko dobrih ciljev, nihče pa jih ne dosega. Zato bi morali zagotoviti to, da ne bomo tega samo omejevali na Evropo, ampak da bi to uporabljali na bolj celovit način po vsem svetu. Tako da ne bo to pomenilo neke ovire našem konkurenčnosti. Ostati moramo konkurenčni na, Evrop na svetovni ravni in uh, na tak način to preučiti in se obvezati tudi temu za naprej. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija, po mojem mnenju, ne more storiti karaka nazaj pri soočanju z energetskimi izzivi. Zato bi morali odpraviti mit, da gospodarski razvoj neke države temelji izključno na energetski porabi. Evropska unija bi morala biti vodilna pri oblikovanju novega gospodarskega modela, ki bi temeljil na obnovljivih virih energije in kjer bi bila produktivnost večja. Zato bi morali na tak način spodbujati gospodarsko rast in to ločiti od porabe energije. Mislim, da bi morali več staviti na energetske storitve, ki bodo prispevali tudi k večji energetski učinkovitosti in k spostavljanju novih delovnih mest. Zato se mi zdi, da je to prednostna naloga za prihodnost Evropske unije, tako na, evropsk, na gospodarski ravni kot na okoljski ravni. In upam, da bo Evropska komisija takoj sprejela vse potrebne ukrepe za to, da se izpolnijo zavezujoče obveznosti in cilji, ki jih je Evropski parlament danes potrdil. Hvala. Gospa Pietikajnen, minuta. Gospod predsedujoči. Glasovala sem za ambiciozni, ambiciozno linijo v tem delovnem programu oziroma akcijskem načrtu in vesela sem, da smo dosegli takšno mnenje. Ne moremo se boriti proti podnebnim spremembam le tako, da bi si določali neke mednarodne cilje. Potrebujemo čisto praktične načine, da bomo te cilje dosegli. Izboljšati moramo energetsko učinkovitost. Če pa želimo to doseči, pa potrebujemo celovito in obvezojočo linijo tudi na področju sankcij. Ta program je dober korak v smeri te, doseganja tega. Ojtirjuš, uh... Eh, Ali mi ploskate ali bi resnično radi kaj spovedali v zvezi s eh, pojasnitvijo glasov? To je bilo res nekaj zelo presenetljivega, ampak izvolite. Eh. Seveda vam ploskam, istočasno pa bi izpostavil postopkovno zadevo. Gospod predsedujoči, če nameravate sprejemati ukrepe tudi zopr kolege, ki izkoriščajo svoj čas za to, da napadajo predstavniki vlade dobro. Ena izmed kolegic je ravno kar napadla italijansko vlado, ki je bila včeraj podana zaupnica. Mislim, da vas lahko to moti, ampak to je vas, vaš problem, ki ga lahko rešite sami s svojimi kolegi. Je pa kolegica izrabila čas za govor, zato da je napadla svojo vlado, tudi mojo vlado, medtem, ko je pojasnjevala svoje glasovanje. Ne vem, ali boste to še naprej dopuščali. Sicer bom tudi sam izkoristil čisto vse možnosti za obrazložitev glasovanja in med dodeljenim časom hvalil italijansko vlado in spodbujal. Hvala lepa. Upam, da razumete, to, da sem vam dovolil govoriti, čeprav vse to, kar ste povedali, ni imelo nič v zvezi s postopkovnim vprašanjem. Moja naloga ni, da spremljam eh, to, kaj pravijo eh, oziroma kaj se odločijo povedati eh, poslanci. Zagotoviti moram, da lahko govorijo takrat, ko dobijo čas, ne pa da so v tem času, da jih kdo prekinja. Tako da se vam zahvaljujem za komentar. Ustrajam pa pri tem, da takrat, kadar jaz predsedujem, da se vsi obnašate vljudno, eden do drugega in da se, in se poskušam pri tem čim bolj držati časa, ki je na voljo. To, kar pa člani rečejo v, tukaj v tem demokratičnem prostoru, to pa je njihova stvar, ne moja. Gospod Kejl za minuto. Ker Margaret O'Tron, Hvala. Samo par stvari v zvezi s to temo podnebnih sprememb. Skoraj vse, kar smo do zdaj povedali, je bilo v zvezi z obnovljivimi veri energije, kar je zelo pomembno, ampak toliko več bi lahko storili na področju energetske učinkovitosti. Zato pozdravljam to poročilo. Še zlasti glede stavb, javnih stavb, tudi tale stavba se opravičujem, gospod predsednik ampak tukaj za mano tako glasno govorijo, da ne morem govoriti to, kar brat povedal. Dobro. Na področju torej stavb bi lahko storili dosti več. Še slasti, ko gre za to stavbo torej, in pa stavbe v parlamentu ter ostale stavbe. Vse bi morali zagotoviti, da bi bile bolj učinkovite, bolj energetsko učinkovite. Enako velja tudi za uh, prevozna sredstva. Tukaj bi morali vse proizvajalce obvezati, da bi njihovi motori bili bolj energetsko učinkoviti. Pri nas so naredili res odlično uh, delo in sicer tisti, ki se zase trudijo tem, dobijo neko zeleno zastavo, to velja za šole, takšen način otroci razvijajo zelo pozitivno odnos do tega. Hvala lepa. S tem smo zaključili razlago glasovanj. S tem prekinjamo glasova, eh, zasedanje bomo ponovno nadaljevali ob treh.